bomo morali okrepiti sredstva v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021 do 2027. Potrebujemo podporo alternativnim verom energije, hkrati pa potrebujemo tudi sredstva za nova zelena delovna mesta in pa ulaganje v novo tehnologijo. Imamo dobro priložnost, da eh, najdemo rešitve. Imamo priložnost, da prevzamemo vodilno vlogo v svetu in upam, da bomo to priložnost eh, izkoristili. Pri tem eh, ne smemo biti grabežljivi, kot so drugi eh, mednarodni voditelji, ampak se moramo osredotočiti na dolgoročne cilje. Narava lahko preživi brez človeka, človek pa ne more preživeti brez narave. Muito obrigado. Tem agora a palavra a nossa colega. Hvala lepa. Beseda dobi kolegica Aleksandra Filip. Hvala lepa. V tej tekmi lahko zmagamo in tudi moramo zmagati, ne zaradi nas, ampak zaradi naših otrok. Mladi so me navdihnili, od Grete pa do mladine povsod po svetu. Naši otroci eh, so se podali na ulice, eh, prepluli so ocean samo zaradi tega, da bi se politiki odzvali in njihov vpliv je izjemno velik ta parlament ima sedaj okoljski mandat, ki ga moramo vsi izpolniti. Naš planet naj bi se segrel za tri stopinje do eh, prihodnega tisočletja, torej moramo poskrbeti za to, da bo naš cilj eh, nično zvišanje temperature do leta 2030, zaradi tega pa bo potrebnih tudi več ulaganj. Sodelovala bom pri petkovi okoljski stavki, ker želim, da bi zdravje našega planeta vzeli resno. To je pomembno za mojega sina Rafija in za prihodnost nas vseh. Hvala lepa, Aleksandra. Sedaj pa kolegica Anja Severen. Merci, monsieur. Euh, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, štiri leta po podpisu pariškega sporazuma ugotavljamo, da e, nismo niti zdaleč uresničili zaveze, ki smo jih e, sprejeli oziroma ki so jih sprejele države podpisnice in velike onesnaževalke. Gospod komisar, v vašem sporočilu niste omenili ključne vloge mest v boju proti podnebnim spremembam, kajti polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih. Tukaj eh, govorim o stavbah, eh, o ogrevanju, eh, o premalo zelenih površin, o prometni signalizaciji. Mesta proizvedejo več kot 60 odstotkov toplogrednih plinov. Generalni sekretar Združenih narodov je zato eh, dejal, da bi mesta morala imeti prednostno ulogo v boju proti podnebnim spremembam. Kako torej nameravate vključiti eh, mesta v eh, vaš načrt in kaj namerava komisija storiti, da bi pokazala, da želi imeti vodilno vlogo na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi zdaj kolegica Jutta Guteland za minuto in pol. Hvala lepa. Gospod komisar. Evropske volitve so Evropskemu parlamentu posredovale jasno sporočilo, namreč da je naša naloga, da poskrbimo za trajnostni prehod in sicer čim prej prevzeti moramo vodilno vlogo na tem področju. Tudi glas mladih je pri tem pomemben. Ti želijo, da bi delovali odločneje kot doslej. Nova predsednica Evropske komisije je že dejala, da bo podnebje njena prednostna naloga, pa tudi biotska raznolikost posod po svetu. To lahko le pohvalimo. Ampak v New Yorku bomo imeli priložnost, da dokažemo, da s tem mislimo resno, kajti pokažemo lahko, da želimo biti vodilni na svetovni ravni, ko gre za agendo 2030 in za boj proti podnebnim spremembam. Vendar pa potrebujemo tudi konkretna dejanja za nas eh, socialne demokrate. Je trajnost na prihodnost izjemno pomembna, pri tem pa moramo upoštevati tako gospodarsko dimenzijo, kakor tudi socialno dimenzijo uresničiti moramo cilje pariškega sporazuma, pokazati moramo, da je to naša najpomembnejša prioriteta, da je to najpomembnejša prioriteta Evropske unije, vendar pa se mora isto zgoditi tudi na svetovni ravni. In zato je pomembno, da povežemo države članice in New Yorku pokažemo, da smo pripravljeni na konkretna dejanja. Poskrbeti pa moramo tudi za to, da pokažemo, da jes resno jemljemo pariški sporazum, agendo 2030 in da smo pripravljeni na konkretna dejanja. V New Yorku imamo veliko priložnost, ki je nekakor ne smemo zapraviti. Pokazati moramo, da smo vodilni kontinent. Tudi na mednarodni ravni moramo pokazati, da Evropska unija ve, kako zelo resna je situacija in želi prevzeti politično odgovornost. Eh, no- Mikrofon, prosim. Štiri leta so minila, skorajda štiri leta od pariškega sporazuma in, eh, Takrat smo se odločili, da želimo segrevanje ozračja omejiti na dve stopinji ali pa na stopinjo in pol, ampak to bo vedno težje doseči, kajti izpusti se niso zmanjšali v preteklih štirih letih in prihodnji teden v New Yorku bo potekal podnebni vrh. In oprostite, gospod Kanjete, gospod Lize, nisem mnenja da eh, je Evropska unija na prehitevalnem pasu, eh, da bomo presegli naše eh, cilje to omejitev eh, za oziroma na stopinjo in pol eh, lahko že pozabimo, glede na to, kar pravijo znanstveniki in še prav posebej glede na posebno eh, poročilo, ki je bilo izdano preteklo leto. Zato je sedaj čas in to pričakujem tudi od nove komisije, da vsa področja vključimo tudi boj proti podnebnim spremembam. Vse politike je potrebno oceniti z tega vidika, kako vplivajo na podnebje. Sem ne spada le energetska politika, ampak tudi eh, prometna politika ali pa trgovinska politika, kajti to, kar počnemo, je včasih eh, kontraproduktivno. Eh, prihaja tudi do krčanja gozdov, torej vzemimo to situacijo resno in eh, poskrbimo za to, da bomo ustrezno odgovorili na pričakovanja mladih, ki se bodo v petek ponovno podali na ulice. Hvala lepa, gospa Juta Paulus. Eh, modri karton smo prevzeli, smo dobili, gospod Furlas ga je postavil, to pomeni, da kolega, ki vas je poslušal, prosi za pojasnilo, ampak vi kot poslanka se lahko odločite, ali želite na to odgovoriti ali ne. Signora Jutta Paulus. Gospa Jutta Paulus. Asked for. Kolega je zaprosil za vprašanje oziroma pojasnilo in sprašujem vas, ali mu želite odgovoriti. Ja, oprostite, ampak nisem ujela tega vprašanja. Ja, sprašujem. Naslednje. Aha, ja, seveda, sprejmem. <laughs> Gospod Fulas, torej, izvolite. Pol minute. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. To ni vprašanje samo po sebi. Povedati sem želel sledeče. Številni so dejali, da bi Evropa morala imeti vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Ja, jaz pa mislim, da to moramo storiti. Ne gre za to, ali to lahko storimo, ampak to moramo storiti. To je tisto, kar so nam naročili naši voljivci in zato je moje vprašanje, kaj lahko kot parlament storimo, da bi zares imeli vodilno vlogo. Hvala. Izvolite, gospa Jutta Paulus, če želite odgovoriti trideset sekund. Um, Hvala lepa za vaše vprašanje. Mislim, da lahko Evropski parlament igra zelo pomembno vlogo, kajti naša naloga je, da eh, poskrbimo za to, da Evropska komisija sprejme zadostne ukrepe. In uh, okrepiti moramo naša prizadevanje za obdobje do leta 2030. Vemo, da cilji, ki jih imamo, ne zadostujejo. In zaradi tega pozivam vse skupine v tem parlamentu, da se za to borijo. Vse tiste skupine, ki želijo preživeti naše civilizacije. Skupine morajo sodelovati, preseči moramo razlike naše politične razlike, kaj ti gre za našo skupno prihodnost. In za našo skupno obvezo. Hvala lepa za vaše vprašanje. Eh, Hvala lepa. In še zadnja na seznamu govornikov, gospa Tot, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Svetovni boj proti podnebnim spremembam je potrebno nadaljevati in moramo tudi uresničiti cilje pariškega sporazuma. To je največji izziv, s katerim se srečujemo. Ne gre zgolj za gospodarsko vprašanje, za vprašanje blaginja, ampak gre za vprašanje preživetja. Pozdravljam pobudo generalnega sekretarja Združenih narodov. Svetovni voditelji se bodo ponovno ukvarjali z tem vprašanjem in Evropska unija je lahko ponosna na svoje dosežke in pa zaveze v boju proti podnebnim spremembam. Cilji Evropske unije za obdobje do leta 2030 eh, so najambicioznejši cilji na svetu. Mačarska je pripravljena doseči cilje, to smo dokazali že v preteklosti rast bruto družbenega proizvoda je eh, pri nas eh, ne povezana z rastjo eh, izpustov toplogrednih plinov. Vendar pa Evropska unija prispeva le deset odstotkov vseh toplogrednih plinov, zaradi tega lahko cilje dosežemo le, če bodo pri tem sodelovale vse države. Zato pozdravljam, da je predsednica, novo izvoljena predsednica Evropske komisije, poudarila, kako zelo pomembna so mednarodna pogajanja, če želimo poskrbeti za uspešen boj proti podnebnim spremembam. Nadzorovati moramo delo, ki poteka na tem področju, kajti na kocki je prihodnost našega planeta. Ehm, Hvala lepa, gospa Tot. Tudi za vas imamo modri karton, kolega Ben Hadid uh, ali ga sprejmete? Sajta. Sprejmete? Hvala. Izvolite, gospod Benabit, 30 sekund. Mrs. Paulus. Pravzaprav sem želel zastaviti vprašanje gospe Paulus, ne gospe Tod. Ali lahko zastavim vprašanje gospe Paulus? Ne. Eh, žal eh, ne, hvala, saj je že odgovorila modri karton po svojem prispevku. Tako da bomo kar nadaljevali s prosto razpravo. Sedem prijavljenih imam na seznamu in tako uh, lahko dam besedo vsem. Seveda pa vas prosim, da se držite časa, ki ga imate na voljo. Uh, Eh, kolega Žao Ferreira je prvi. Za minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. V podnebni ukrepi, tako kot že prej trajnostni cilji, so pereča tema v politični razpravi. Eh, je pa treba preprečiti, da to postane le propaganda in oportunizem, kot zelo pogosto. In eh, pogosto se ostaja na istih politikah, torej na politikah, ki so onemogočile razvoj na tem področju, torej trajnostno sobivanje človeka in narave. In zato je treba zagotoviti, da se bodo dejansko izpolnili, eh, izpolnile zaveze, ki so bile dane sicer, da se bodo uresničevale politike eh, tako, da ne bodo rušile naravnega ravnovesja in okolja, da ne bodo rušile najšipkejših produktivnih sistemov in da ne bodo povečevale eh, uporabe energije in osnovnih virov. Eh, Ehm, zato, gospod komisar, zanima me tudi, eh, kako je ehm, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov vključeno tudi v sporazum Mercosur, ki smo ga podpisali, eh, in kako se eh, ti cilji upoštevajo tudi v socialni politiki, kar je ravno tako pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja ima besedo gospa Marija Spiraki. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija je dejansko na samem vrhu boja proti podnebnim spremembam in gospod komisar, Uspelo nam je prevzeti vodilno ulogo na področju sprejemanja zakonodaje in tudi na področju izpolnjevanja ciljev v državah članicah, vendar pa to ne zadostuje. Podpredsednik Timmermans mora na novem področju ozelenitve poskrbeti za več konkretnih dejavnosti. Potrebno je poskrbeti za večji povdarek obnovljivim verom energije. Hkrati pa mm, je potrebno spostaviti tudi novo mednarodno zavezništvo tistih držav in regij, ki so pripravljene iti dlje, ki so pripravljene na zeleno prihodnost z novimi tehnologijami. Zato pa moramo zagotoviti tudi sredstva v okviru večletnega finančnega okvira iz skladov Evropske unije, pa tudi iz zasebnih verov potrebujemo nove stavbe, potrebujemo ciklično gospodarstvo in eh, potrebujemo spremembe potrošniškega modela. To so lahko stebri nove razvojne politike. Hvala lepa. Besedo dobi kolegica Marija Grapini, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Stališče Evropske unije je, po mojem mnenju, že jasno. Seveda smo si zastavili cilje za obdobje do leta 2030, pa tudi za obdobje do leta 2050. Ampak prihodnja komisija, ki bo kmalo tudi potrjena, bi morala obrati bolj praktični pristop. Najti bi morala praktične rešitve, da bomo dejansko uresničili cilje za obdobje do leta 2050. Podnebni vrh v New Yorku je izjemno pomemben, kajti Evropa ni edina onesnaževalka. Če mi sprememo konkretne korake, to seveda pomaga, ampak zavedati se moramo, da je onesnaževanje globalno in da zaradi tega trpi globalno okolje. Na vrhu je potrebno sprejeti konkretne rešitve na mednarodni ravni in Združeni narodi bi morali v večji meri sodelovati nov večletni finančni okvir, gospod komisar, pa mislim, da bi moral biti kos novim izzivom. Prilagoditi moramo naše podjetniško okolje, majhna in srednje velika podjetja, novemu razvoju. Brez nove tehnologije ciljev ne bomo izpolnili. Hvala lepa. Kolegica Eli Čamp. Najlepša hvala. Kot ste že slišali, se bodo v petek mladi odpravili na ulice zato, da bi ukrepili naša prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam. In uh, njihova dejanja me zares navdihujejo. Storimo lahko troje. Biti moramo solidarni eh, z vsemi tistimi, ki so se odločili za podnebno stavko. Vsi moramo razmisliti o lastnem obnašanju in živeti bolj odgovorno kot eh, predstavniki državljanov pa si moramo prizadevati za sistemske spremembe. V Evropi smo izgradili blaginjo z pomočjo fosilnih goril in ta model smo izvozili tudi drugam. Zato se srečujemo z podnebno krizo in z veliko neenakostjo. Imamo še prav posebno odgovornost da poskrbimo za oglično neutralnost in da se borimo proti podnebni neenakosti. Premalo prizadevanj in premalo pripravljenosti je v tem parlamentu in v državah članicah, da bi to tudi dejansko storili. Lepe besede je potrebno spremeniti v konkretne politike. Ne smemo več ulagati v fosilna goriva, ne smemo dovoliti krčanja gozdov. Potrebujemo Eh, energetsko učinkovite stavbe, potrebujemo okoljo, prijazen promet. Vlagati moramo v uh, družbo, uh, kot si jo zaslužijo naši otroci. Hvala lepa. Besedo dobi za minuto kolega Mik Wallace. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lahko si zastavljamo cilje in govorimo o ambicijah, eh, ampak eh, politika Evropske unije pravzaprav poslabšuje situacijo. Eh, poročilo IPCC pravi, da se bo za 50 odstotkov ukrepila proizvodnja posilnih goril do leta 2030 in morali bi si zastaviti ambicioznejše cilje, mi pa gradimo nove terminale eh, za utekočinjen plin in uvažamo plin iz Krilovca iz ZDA. Torej, zakaj to počnemo? Zakaj? Zato, ker šel uspešno lobira v Evropski eh, komisiji in eh, njihovo lobiranje je bilo eh, v obdobju pred letom 2014 eh, izjemno uspešno. Gospod komisar, ali veste, da ne bomo dosegli ambicioznejših eh, ciljev, podnebnih ciljev, eh, če se ne bomo zoprstavili neoliberalizmu? Eh, um Hvala lepa. Kolega Radan Kanev ima besedo za minuto. Благодаря, господин председател. А ние всички сме разтревожени от krizata na klima. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi smo zaskrbljeni. Zaskrbljeni zaradi razvoja na podnebnem področju. Zaskrbljeni smo zaradi stanja glozdov, zaradi stanja rek in zaradi proizvodnje hrane. Ampak preveč govorimo in eh, spremamo premalo konkretnih odločitev. Politika pa ne more biti uspešna, če ne vključuje ljudi, če ne upošteva potreb ljudi, če ne ščiti kmetijstva, če uničuje delovna mesta ne le v kmetijstvu, ampak eh, tudi v industriji potrebujemo ustrezno politiko. Politiko, ki ne bo uničevala regij, ki ne bo vodila v zapuščanje posameznih regij, potrebujemo podnebno politiko, ki bo temeljila na inovacijah in raziskavah. Najlepša hvala. No in za konec nas še razprave, preden bo dobil besedo gospod komisar, dobi besedo še kolega Carlos Zorinju. Podnebne spremembe so največji izziv, s katerimi je bilo naše človeštvo kadarkoli soočeno in zato moramo prilagoditi in omiliti te podnebne uh, spremembe. Se pa seveda postavlja vprašanje kako zagotoviti, da bomo pod, s pomočjo mednarodnih pogodb dejansko zagotovili zaščito za naš planet. O tem bo govora prihodnji teden na vrhu v New Yorku. Cilj je, da se uh, voditelji držav in vlad zauzamejo za uh, konkretne ukrepe v boju proti podnebnim spremembam. Treba pa je zagotoviti še bolj ambiciozno delovanje tudi na ravni Evropske unije eh, in sicer znotraj nove Evropske komisije. Če bomo močni na tem področju, bomo lahko šli še dlje. Eh, izziv, eh, podnebni izziv je svetovne, svetovni izziv in zato, gospod komisar, imamo 27 nacionalnih naroči, načrtov in en evropski načrt. Bodimo bolj konkretni, povežimo se hvala. Gospod komisar Miguel Arias Kanjete, prisluhnili ste uh, poslancem v parlamentu in sedaj imate besedo, da zaključite to razpravo. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, hvala lepa za to bogato in navdihujočo razpravo cilji na področju podnebne politike so zared v srčju evropske razprave, kot je eh, pokazala naša izmenjava mnen danes. Včasih eh, evropejci sami sebe preveč kritiziramo. Evropska unija ima zahvaljujoč eh, tudi prizadevanjem tega parlamenta zelo dobro politiko. Okoljska zakonodaja je bila sprejeta v tem parlamentu z 80 odstotno večino in eh, podnebna politika z več kot 70 odstotno eh, večino. Torej, eh, ta parlament je izrazil veliko podporo našim predlogom. In sedaj, kakšna je naša narativa? Evropska unija ima najambicioznejše cilje med vsemi državami podpisnicami pariškega sporazuma, ampak kar je še pomembnejše, imamo tudi vso potrebno zavezujočo zakonodajo, da te cilje dosežemo. In zahvaljujoč eh, prizadevanjem parlamenta eh, lahko cilje celo presežemo in eh, poskrbimo za 45 odstotno znišanje izpustov. Torej imamo ambiciozne cilje, imamo zavezujočo zakonodajo in močno vodstvo na področju boja proti podnebnim spremembam. Nobena druga država na svetu takšne politike nima. Čeprav eh, se vodstvo Evropske unije menja, eh, naša politika na področju podnebnih sprememb ostaja enaka. Želimo oglično neutralnost do leta 2050. 24 držav članic v svetu podpira to zakonodajo, le štiri trenutno niso izrekle podpore našim ciljem in upam, da bo oglična neutralnost eh, zares postala resničnost do leta 2050. Eh, to, ta cilj je veliko ambicioznejši od eh, cilja IPCC, kajti ta je predlagal, da smo oglično neutralni do leta 2060. Torej, postali bomo prvo svetovno gospodarstvo, ki je zares oglično neutralno nova komisija. Novo izvoljena predsednica komisije je dejala, da želi zeleni dogovor v prvih eh, stotih dneh oziroma da želi predlagati ta eh, zeleni sporazum. In zaradi tega mislim, da imamo zelo dobro politiko. V New York se bomo odpravili z dobrimi zavezami in tudi z veliko podpore za države v razvoju, ki morajo izvesti isto politiko, kajti ne more biti le Evropska unija uspešna podpreti, moramo tudi druge pri izpolnjevanju podnebnih ciljev. Prepričati jih moramo, da je naša usmeritev prava usmeritev. Evropska unija je že največja donatorka. Uh, tretjim državam v boju proti podnebnim spremembam. Ponosni smo lahko torej na to, kar smo dosegli, vendar pa je pred nami še dolga pot. Če želimo biti vodilna sila na področju razvoja alternativnih verov energije, v boju proti fosilnim verom energije, potem eh, nam bodo drugi sledili. pomembna je podnebna politika, pa tudi razvojni cilji tisočletja. Upam, da bo ta parlament novi komisiji zagotovil enako podporo kot meni. Moje predloge je Evropski parlament eh, le še izpopolnil. Prepričan sem, da bo Evropski parlament v novem zakonodajnem obdobju še ambicioznejši. Samo še tole. Oglična neutralnost, to je gospodarska in socialna revolucija, najbrž večja, pomembnejša revolucija od industrijske revolucije, kajti gre za način spremembe proizvodnje energije. Gre za spremembo industrijske proizvodnje in gre tudi za spremembo prometa. gre za revolucijo na področju izpustov metana. In eh, seveda eh, bodo posledice asimetrične. In zaradi tega potrebujemo pravičen in, socialni, in socialno pravičen prehod. Zaradi tega je sklad eh, za pravičen prehod in za podporo prilagajanju še tako pomemben. Ta sklad je ključnega pomena, kajti na nikogar ne smemo pozabiti pri velikih spremembah, ki čakajo evropski gospodarski in socialni sistem. Ambiciozni moramo biti na področju boja proti podnebnim spremembam, vendar pa ne smemo pozabiti tudi na naše državljane, tako da bodo spremembe pravične spremembe. Gospod Ferreira. Govorili ste o trgovinskih sporazumih, o sporazumu z Merkosurjem. Naj le povem, da je Evropska unija močno zavezana izvajanju podnebnih ciljev tudi v okviru, podne, eh, tudi v okviru trgovinskih sporazumov sporazum z Merkosurjem tudi temelji na eh, teh smernicah, vključuje eh, tudi okoljske zaveze eh, in pa zaveze na področju boja proti podnebnim spremembam. Obe oziroma vse podpisnice se zavezujejo, da bodo uresničile cilje pariškega sporazuma. Torej, kršitve na področju izvajanja ciljev pariškega sporazuma, eh, bi eh, s tem eh, bile hkrati tudi kršitve trgovinskega sporazuma. Mislim, da bo to močno prispevalo k uresničitvi ciljev pariškega sporazuma. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaš zaključni govor, pa tudi za vaše delo in sodelovanje s parlamentom. Eh, skozi vsa ta leta. Parlament bo seveda eh, z zanimanjem spremljal eh, prihodnji vrh v New Yorku in pri tem upamo, da bomo ohranili našo vodilno vlogo na svetovni podnebni agendi. S tem zaključujemo to razpravo. Naslednja točka na dnevnem redu za danes je je razprava o poročilu gospoda Roberta Gualtierja o imenovanju nove predsednice Evropske centralne banke. Za to mesto je kandidatka gospa Kristin Lagarde. In preden začnemo s to razpravo, bi vas želel še obvestiti oziroma spomniti, eh, da bomo na tem plenarnem zasedanju uvedli nov sistem za elektronsko spremljanje prijav za besedo v okviru proste razprave ter za vprašanja v postopku z modrim kartonom. Eh, navodila za to Eh, imate vsi poslanci in poslanke na voljo eh, in zato prosim, da ko prosite za besedo v postopku catch the eye, torej v prosti razpravi oziroma za modri karton, uporabite gumbe, ki imajo to funkcijo na vaših elektronskih napravah za glasovanje. Seveda, glede na to, da ta sistem zaenkrat še preizkušamo, je trenutno še možno prositi za besedo tudi na stari način, ampak eh, poslanke in poslance vabimo, da se začno posluževati nove tehnologije, eh, kar pa seveda pomeni, da ne smete pozabiti na vašo glasovalno kartico ki jo rabite, če želite v teh postopkih sodelovati v razpravi. Tako, zdaj pa začnemo z razpravo o točki, ki sem jo napovedal in kot uh, veste, je poročilo, o katerem razpravljamo, pripravil naš nekdanji kolega Roberto Gualtieri, uh, ki je medtem postal minister za gospodarstvo v svoji državi v Italiji in mu seveda za to funkcijo čestitamo in želimo čim boljše opravljanje te funkcije. Zato ga pri tej nalogi za predstavitev poročila eh, nadomešča gospa Irene Tinalji, ki je bila izvoljena tudi za predsednico odbora za gospodarstvo in tako v celoti nadomešča kolego Gualtierja. Tudi gospe Tinalji želimo torej veliko uspeha pri njenem delu v, tej, v tem izredno pomembnem parlamentarnem odboru. Tako dobi gospa Tinalji besedo. Na začetku naše razprave imate na voljo šest minut. in to zato, ker uh, imate namen izkoristiti čas uh, v celoti na začetku, ne pa malo na začetku in delno na koncu. Hvala, gospod predsednik. S tem poročilom Evropski parlament podvaja svoje mnenje o imenovanju četrtega predsednika oziroma predsednice Evropske centralne banke. Gre za institucijo, ki je postala temeljni steber ne samo za monetarno politiko, ampak za celoten proces evropske monetarne in gospodarske integracije. Imenovanje Kristin Lagarde, prve ženske, ki naj bi eh, nastopila na ta položaj, je samo po sebi zgodovinski dogodek. To pa se je zgodilo samo nekaj mesecev pred Eh, obeležitvijo 20-letnice evra. Enotna valuta je predvsem močno gospodarsko orodje. Ne gre samo za naravno dopolnitev, nepogrešljivo dopolnitev enotnega trga, temveč, kot je pogosto povedal predsednik Dragi v svojih prispevkih, predpogoj za eh, ohranitev monetarne soverenosti v globaliziranem in vse bolj povezanem svetu. Evro pa je več kot zgolj gospodarsko orodje. Predvsem je ambiciozen političen projekt, je temelj Evropske unije miru in blaginje ter neizogiben instrument za zaščito in podporo evropskega gospodarskega, socialnega in političnega modela ki se sooča s pomembnimi spremembami. V zadnjih 20 letih, kljub eh, nepopolnosti, kljub eh, pomankljivemu gospodarskemu eh, upravljanju, je enotna valuta se izkazala za izredno močno in odporno. Čeprav se je soočila z eno od najhujših gospodarskih kriz v zgodovini. Poleg politične odločnosti, da ohranimo integriteto, je tudi predanost eh, Evropske centralne banke in predsedujočega, da bi eh, v okviru mandata ohranili enotno valuto eh, s ključnimi elementi monetarne politike, bistveno prispevalo k zaščiti evra, krepitvi in krepitvi dobrobiti vseh evropskih državljanov. Pisni odgovori, ki jih je poslala kandidatka in ki so priloženi današnjemu poročilu, pa tudi intenzivna predstavitev oziroma zaslišanje pred odborom IKOM, ki je potekalo 4. septembra, eh, mislim, da eh, pričajo ne samo o tem, da se Kristina Lagarde zaveda, kakšne naloge in izzivi so pred njo, temveč eh, tudi, da je izredno primerna za to, da prevzame vajeti od svojega predhodnika ter da še naprej izvajate pomembne naloge širok konsens, ki ga je pridobila kandidatka v odboru Ekon, pa mojem mnenju predstavlja dobro podporo tudi izidu današnjega glasovanja. Vendar pa se naša naloga s tem ne eh, konča skladno s pogodbami ter eh, skladno z delom našega odbora in celotnega parlamenta bomo še naprej spremljali dejavnosti in odločitve Evropske centralne banke, med drugim preko četrtletnega dialoga, preko letnih poročil ter preko pisnih vprašanj evropskih poslancev in poslank. Kot vedno bomo zahtevni, pričakovali bomo, da institucija izpolnjuje svoje temeljne naloge, ki so ji naložene če želimo doseči svoje ambiciozne cilje, če želimo uh, uresničiti vse, kar smo si zadali, je zgolj moč in odpornost evra niso dovolj. Potrebujemo nove instrumente in politike za finančno delovanje. In ravno zato je ključno, da še naprej poglabljamo gospodarsko in monetarno unijo, kot je predvideno tudi v programu, ki ga je predstavila novo izvoljena predsednica komisije gospa von der Leyen. Ta vključuje ukrepe za nadaljne uresničevanje socialnega stebra ter za revizijo evropskega gospodarskega upravljanja. V tem kontekstu smo kot so zakonodajalec pripravljeni, da se soočimo s tem izzivom. Hvala. Eh, Hvala, gospa Tinagi. Sedaj pa pozdravljam med nami podpredsednika komisije, gospoda Dombrovskisa, izvolite besedo. Gospod predsedujoči, spoštovana gospa Tinagli, spoštovani poslanci in poslanke. Vedno mi, je, vedno mi je v čast sodelovati v razpravah v Evropskem parlamentu. Današnje glasovanje o kandidaturi eh, za predsednico eh, ECB je pomembno, ker ta banka igra ključno vlogo v evropski monetarni politiki. Pogodbe predvidevajo neodvisnost ECB pri vodenju monetarnih politik in to je načelo, ki ga komisija odločno zagovarja, kajti to je ključno za doseganje eh, cilja cenovne stabilnosti. Spoštovani poslanci in poslanke, neodvisnost in odgovornost eh, gre sta z roko v roki. Današnje glasovanje je pomemben izkaz mehanizmov, eh, kako preko katerih mora ECB izkazovati svojo odgovornost do Evropskega parlamenta. E, to je očitno tudi v e, predlogu sveta, da imenuje Kristin Lakart za kandidatko za položaj predsednice ECB. Kristin Lagarde Eh, ima vse eh, kvalifikacije, ki so potrebne za ta položaj. Eh, gre pa tudi za močan signal, kar zadeva enakost spolov, ki mu je in temu smo vsi predani. ECB e ima izredno pomembno vlogo zagotavljati mora celono stabilnost in predpogoje za delovanje gospodarskega območja v Evropi. Uh, Tudi v času finančne krize je odvrnila grožno eh, deflacije in zagotovila tudi stabilnost v prihodnjih letih. Vendar pa eh, je v času po krizi nestabilnost eh, vse bolj prisotna in tega ne, to se verjetno ne bo spremenilo. Zato je potrebno monetarno politiko pospremiti s strukturnimi reformami in fiskalno politiko. Kar zadeva strukturne reforme, eh, moramo zagotoviti eh, transformacijo evropskih podjetij in gospodarstva, ki bo potrebna za soočanje z eh, podnebnimi izzivi, izzivi digitalizacije in globalizacije. Kar zadeva fiskalne politike, pa smo. Eh, na robu fiskalne vzdržnosti in tu je potrebno zagotoviti spodbude za domače popraševanje in naložbe. Eh, Kristin Legard se je odlično odrezala tudi na predstavitvi pred odborom Ekon. Zagotavljanje dokončane Evropske monetarne in gospodarske unije je ključno. Dokončanje bančne unije je pomemben element za zagotavljanje močnejšega evroobmoča. Eh, veselim se, da bom lahko prisluhnil vašim stališčem in da bomo vsi skupaj še naprej tesno sodelovali z Evropsko centralno banko. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa začenjamo s prispevki kolegov. In prvi dobi besedo kolega Markus Ferver, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, gospod pa predsednik komisije, spoštovani kolegi in kolegice. Denarna politika Evropske centralne banke je v zadnjih letih predmet številnih razprav. Eh, pogosto nastaja vtis, da ECB eh, e bolj vodi gospodarsko politiko, kot pa da bi sledila eh, prvemu cilju svojega mandata, eh, namreč da bi zagotavljala cenovno stabilnost. Že odločitev prejšnjega tedna, da se ponovno sproži program odkupovanja obveznic ter da se ponovno znižajo obrestne mere, tu je še prililo ognja, ulja na ogen. In Evropska centralna uh, banka je s takimi ukrepi pod Marjem Dragem izgubila veliko zaupanja. Kristin eh, Lagarde se je med zaslišanjem v odboru eh, jasno zavezala ciljem, ki so zapisani v pogodbi. In nišče ni gluhonem, če se drži pogodb, ampak je zvest. Eh, pravu in med cilji mora biti, vsaj srednjeročno, da Evropska centralna banka opusti zelo ohlapno finančno politiko, kajti eh, države članice ne morejo biti vse čas odvisne od poceni denarja in zato je ključno, da se je Kristin Lagarde zavezala, da bo bolje komunicirala o denarni politiki ECB. To je ključno, kajti biti neodvisen ne pomeni, da nikomor ne odgovarjaš za odločitve, ki jih sprejmeš. V boljši komunikaciji pa sodi tudi, da bo gospa Lagard ne samo pojasnjevala, temveč tudi prisluhnila in se odzvala na kritike na račun denarne politike. To so ključno vprašanje za našo prihodnost. ECB se mora ponovno osredotočiti na svoj mandat in na svoje odločitve. Eh, gospa Lagard nam je oboje obljubila in zato jo bomo kot ELS danes nas podprli. Hvala. Kolega eh, eh, Jonas Fernandes ima sedaj besedo. Eh, mikrofon. Mikrofon, prosim. Ja, začel sem s tem, da sem se zahvalil za besedo. Hvala, gospod komisar Dombrovskis, za to razpravo in da ste tukaj. Prejšnji teden smo imeli v odboru Ekon kandidatko za predsednico Evropske centralne banke in kar smo slišali, je bilo res zadovoljivo. Prvič zato, ker je kandidatka Lagarde zagotovila, da namerava zagotavljati kontinuiteto delu Marija Dragija iz zadnjih let. E, z delom, s katerim je Marijo Dragi gotovo uspel rešiti evro v zelo kritičnih trenutkih. Poleg tega se je kandidatka odločila, da bo pregledala konceptualni okvir denarne politike e, znotraj pogodb kolega Ferber. Znotraj kolok imam, eh, pogodb imamo namreč dovolj manevrskega prostora za to, da ugotovimo, na kakšen način lahko še naprej zagotavljamo stabilnost cen. Poleg tega, glede na to, da je tukaj gospod Dobrovski, bi povedal še, da potrebujemo tako fiskalno politiko, ki bo dejansko eh, šla v korak z denarno politiko, sicer ne bomo uspeli tega ciklusa primerno zaključiti. Hvala. Hvala lepa. Jonas Fernandez, sedaj pa dobi besedo kolega Luis Garicano. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj smo zato, oziroma nismo zato, da bi preverjali uh, sposobnosti gospe Lagarde, uh, saj smo imeli to razpravo že v odboru za gospodarske zadeve in uh, izid je bil zelo zadovoljujoč. Tukaj smo bolj zato, da kritiziramo evropske sankcije v zadnjih sedmih letih. Evropska centralna banka je dejansko bila institucija in to edina institucija, ki je bila pripravljena boriti se proti recesiji po uh, krizi, ki, je imel, ki bi imela neslutene posledice, če ne bi Evropska centralna banka primerno ukrepala. Um, da je denarna politika preveč naravnana na Evropsko centralno banko. Ja, res, Evropska centralna banka eh, počne veliko stvari, ampak to tudi zato, ker nacionalne države, nacionalne banke ne naredijo vsega tega. Polovica eh, držav članic nima primankljaja tudi zaradi ukrepov centralne banke. Ehm, obrestna mira je praktično nič, kar pomeni, da so možne naložbe v prihodnost znotraj držav članic, kar je dobro ne samo za same države, ampak tudi, ampak predvsem za naše državljane. Poleg tega nekatere države, ki imajo nekoliko manj fiskalnih možnosti, kot je naprimer moja država Španija, lahko zahvaljujoč tem ukrepom um, vlagajo uh, v ustvarjanje izobraževalnega trga, delovnega trga dela in tako naprej. Torej vse to omogoča državam, da ustvarjajo eh, bistveno višjo stopnjo rasti, kot bi jo sicer lahko. Tako da eh, seveda lahko storimo še veliko več in uh, moramo vzpostaviti tudi zavarovanje za um, mm, uloge uh, in, in druge oblike produktov. To gotovo drži. Ampak kakorkoli, mi bomo glasovali za gospo Lagarde, prepričani smo, da je kvalificirana za to mesto, ona bo gotovo naredila svoje delo, kot je treba, mi pa moramo zagotoviti, da ga bomo tudi sami. Hvala. Hvala. Besedo dobi kolega Sven Gigold. Sven. Predsedujoči. Razprava o imenovanju gospe Lagarde je po mojem mnenju eh, predvsem razprava z odvračilnim učinkom, kajti eh, jasen je signal, da je imenovanje gospe Lagarde predvsem eh, nekako potrditev temeljne usmeritve Dragja in ECB. ECB je rešila evro. Eh, in brez ECB ne bi uh, imeli uh, evra, ki je obstal, ki zagotavlja cenovno stabilnost. In zato so ti očitki, da ECB ni uresničila svojega mandata, posem zgrešeni. Namesto tega se dogaja, da države članice evroobmočja ne opravljajo svojega dela. To velja za tiste države, ki imajo opravka z gospodarskimi problemi, uh, ki. Uh, pri reformah, s katerimi bi želeli spodbuditi gospodarstvo, ne uspejo. Hkrati pa so tu tudi države s presežki, ki upravljajo uh, eh, svoje dolgove uh, in uh, pri tem zanemarjajo vse tisto, kar je potrebno za transformacijo naše družbe. Zato me zelo veseli, da je gospa Lagarde jasno povedala, da morajo države izvajati skupno fiskalno politiko. To je predpogoj za to, da finančna politika ne bo Eh, več po, nosila tvegan povezanih z ohlapno monetarno politiko. Eh, od gospe Lagarde smo dobili jasne zaveze in to nas zelo veseli. Um Najlepša hvala. Gerolf Annemans dobi besedo za eno minuto. Gospe in gospodje, Spoštovani kolegi in kolegice. No, eh, pri nas imamo zdaj večino, ki je sestavljena iz treh strank namesto dveh, ampak kljub razširitvi te večine ste eh, z določenimi eh, triki uspeli vsiliti določena nemško-francoska imenovanja. Eh, Macron, Ursula von der Leyen in celo gibanje pet zvezdic so bili prisiljeni pri teh vaših mahinacijah sodelovati. Celo EKR je na koncu podprla kandidatko von der Leyenovo, kar eh, za eh, torej imenovanje gospe Lagarde za položaj v ECB sodi v ta krog vemo, uh, kaj je povedala, podpirala bo še naprej politike, eh, ki jih je vodil Dragi, zato da bodo, uh, bo Evropa še naprej ostala pokopana pod državnimi dogovi. In uh, vedno bolj aplaus gospe Lagarde zveni kot orkester na Titaniku in mi bomo glasovali proti. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska centralna banka je ena od najmočnejših institucij v Evropski uniji, ampak kje je dan danes? Če si pogledamo, kaj se je dogajalo prejšnji teden, vidimo, da je tudi ta institucija zelo deljena. Tudi evroobmočje del se deli na sever in jug. Eh, politike posameznih držav se zelo razlikujejo. Na zadnjem zasedanju ECB je eh, gospod Dragi za konec uspel eh, sprejeti še eno odločitev. Še naprej se bo tiskalo denar, še naprej se bo povečevalo dolgove, še naprej bodo obresne mere nizke ali še nižje. Ampak tudi predsedniki nacionalnih bank Eh, nemške in drugih nacionalnih centralnih bank so bili proti tem ukrepom. 60 odstotkov gospodarske vrednosti v evroobmočju predstavljajo oziroma zastopajo. 60 odstotkov jih je bilo torej proti odločitvam gospoda Dragi, ampak on vendarle ustraja. In zato se sprašujem, eh, kako bodo šle stvari naprej. Eh, očitno namerava gospa Lagarde voditi enako politiko, ampak vrčevalci so tisti, ki ki zaradi tega trpijo, eh, vrednost njihovih prispevkov. Njihovih prihrankov pada, eh, vrednost pokojnin pada, mladi nimajo prihodnosti in eh, tudi vse to je del evra. Pred vrat je recesija in mladi so temu nemočno prepuščeni. Hvala. Hvala lepa. Za dve minuti dobi besedo kolegica Obri. Dragi kolegi, kakšne senzacije glede zadnjih novic in glede razprave o kandidatki za položaj ECB? Uh, eh, čeprav pri razpravi eh, kandidatka sploh ni prisotna. Veliko je prisotna, veliko je govora o ciljih ECB in o tem, kakšno politiko naj bi zasledovala, ampak ta politika ni neutralna, niti za podnebje, niti za enakost. Eh, to je politika, ki jo eh, Kristin Lagarde ne eh, pozna, eh, pozna zelo dobro. Eh, dvakrat omenja enakost v svojem vprašalniku in enako velja tudi za stabilnost cen. ECB e namerava na trg poslati 2 milijardi evrov in 10 odstotkov od tega bo dejansko prišlo v realno gospodarstvo, vse ostalo pa bo šlo v spekulativne mehurčke. Eh, to je politika, ki bogati bogate. Eh, dragi je to poznal in ECB očitno še vedno nam ne namerava svoje politike usmeriti v dobrobit večine. Eh, veliko je govora o zelenem dogovoru, ampak ali je ECB pripravljena financirati to preprečevanje katastrofe? Je pripravljena pripravljena eh, v to usmeriti financiranje, podpreti države pri zeleni tranziciji. Ne, eh, tega eh, niso pripravljeni, ker bi to motilo delovanje svetega trga ta obsedenost s trgom ni skladna z današnjim časom. Potrebujemo finančno politiko, ki bo skladna z našimi eh, okoljskimi cilji. Potrebno je ponovno vlagati denar v realno gospodarstvo, ustaviti onesnažujoče dejavnosti. No, če bi gospa eh, Lagard bila tu, bi vse to eh, povedali v obraz. Eh, zdaj pa. Eh, se lahko zgolj pripravimo na to, da boste podprli osebo, ki je bila prav, pravnomočno obsojena v svoji državi. Eh, in eh, le nemo lahko upamo, da bo prej ali slej politika dejansko služila ljudem. Najlepša hvala. Za eno minuto gospod Nikola Alavanoš. Najlepša hvala. Evropska unija, kapital in vlade so zaskrbljeni zaradi nove kapitalske krize. Banke želijo pripraviti na to eh, in veliki monopoli zadnjih desetletji so eh, zato dobili eh, dodaten denar, ki je bil vzet revežem in davkoplačevalcem, tem delavcem. To pa vodi v to, da Eh, bankom ni bilo potrebno naprej prodajati slabih eh, posojil, da bi ohranile svojo stabilnost. Eh, hkrati pa je to grožna, ki jo predstavlja tudi gospa Lagarde. Ne gre za njo kot osebo, gre za politiko, ki se očitno ne bo spremenila in ki bo še naprej spodbojala primankljaje. To je kapitalistični sistem. Eh, narodi v Evropi se morajo organizirati in uh, boriti proti monopolom v vseh državah. Hvala. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Niedermayer.